potekal danes cel dan. Imeli bomo odmor za kosilo, na to pa bo vse potekala tudi jutri do povdan in popovdan. Prva točka, sprejetje dnevnega reda. Obvestiti vas moram, da je osnutk pri osnutku oziroma glasovanje glede pravne pomoči za osumljence poročilo De Jong bo potekalo po točki 10 po poročilu Vikstrom, samo zamenjali smo vrstni red. In še ena dodatna točka za jutri popovdan. Tu gre za izmenjavo mnenja o sklepih konference predsednikov 30. aprila o možnih učinkih, vključno s pravicami in statusom članice Evropske unije, če se ta država članica odloči, da uvede smrtno kazen. To bo točka jutri popovdan. Če ni odgovorov, je torej dnevni red sprejet, vključno s premembami. Sedaj pa še glede tolmačenja. Na tem sestanku iz danščine, grščine, latviščine in hrvaščine žal ni na voljo. Sedaj pa sprejmimo še priporočila koordinatorjev. Gre za imenovanje poročevalcev. V skladu z odločitvijo koordinatorjev 27. aprila so bila prerasporejena naslednja poročila. Nova dodelitev za SND je naslednja. Gospa Fajon bo poročevalka za kodeks Unije za vizume, gospa Sipel za boj proti prevaram finančnih interesov Unije prek kazanskega prava. In v skladu z odločitvami koordinatorjev 31. marca je bila gospa Ferrara izbrana kot poročevalka za poročilo na lasno pobudo z naslovom Boj proti korikciji in nadaljemu spremljajo resolucijo je Karim. Gospod Boni je bil sprejet kot poročevalec za poročilo na lasno pobudo na potih digitalnemu enotnemu prvu trgu. Koordinatorji so prosili tudi za dodatne sestanke, tako da prosim za potrditev nadaljnih dodatnih sestankov 26. maja od 9. do 12.30 in na to popovdan od 5. do 6.30. In 25. junija celodnevni sestanek od 9. do 12.30 in od 15. do 18.30. Zanima me, ali lahko odbor potrdi priporočila koordinatorjev. Uh. Dobro, hvala. Rada bi vas uh, opozorila tudi, da bomo danes glasovali ob 11.15. Glasovanje bo zelo zahtevno, tako da bi vas prosila, da imate s seboj elektronske kartice za glasovanje. Kaj ti pri enem glasovanju bomo skoraj da v celoti glasovali v elektronski obliki, tako da bomo hitrejši in da bodo zadeve jasne. Rada bi vas opozorila tudi, da bo potekala skupna seja z odborom Ekon, ki bo potekala ob 12. v dvorani PHS 3C50. Tudi tam bo potekalo glasovanje skupaj z odborom Ekon. Na to odobritev zapisnikov sej za 5. in 6. novembra 2014, 20. novembra 2014. 3. in 4. decembra 2014 in za 27. januar 2015. Če nihče ne ogovarja, so s tem zapisniki sprejeti. Prva točka na današnjem dnevnem redu je ta kratka predstavitev z moje strani. Sem poročevalka in sodelujem v trialogih, ki potekajo glede Agencije za EU za usposabljanje na področju kazanskega pregona. Poskušala bom podati kratek in jasen oris, kakšno je trenutno stanje. Po dveh krogih eh, trialogov, torej včeraj je potekal drugi, drugi krog in po dveh tehničnih srečanjih na ravni zaposlenih, mislim, da pri točkah, ki so zelo pomembne za parlament, kjer je bilo podanih veliko predlogov sprememb, Mislim, da smo pri teh točkah dosegli dokaj dober kompromis. Tu gre za prvi člen, kjer je svet odobril, da gre samo za stavek, da Evropska unija ustanovi to agencijo CEPOL. Vse ostalo, kar pa je unesel svet, pa bo na to utrpel členu 3. Sprejeli smo tudi člen, ki se dotika vprašanj, ki so pomembna za naše kolege. Preverili smo, ali se kolegi strinjajo. Tu smo videli veliko predlogov sprememb skupine ALDE. Mislim, da smo s tem že zaključili. To je bil torej drugi člen. Pri tretjem členu pa bi lahko dosegli kompromis svetom, kajti svet je sprejel, da bi vse pol moral biti možno tudi izvajati ukrepe, potem ko je mm, vzpostavljena agencija. In tu imamo potem še jasen sklic na sklupno razumevanje temeljnih pravic pri izvrševanju. Potem so tu še vprašanja temeljnih pravic, kar je bilo za naš glavna prioriteta. Te so jasno odražene v besedilu. Večina mm, predlogov sprememb kolegov je šla namreč v to smer in to se pojavlja tudi v eni izmed uvodnih izjav. Prav tako pa to najdemo v tretjem členu v prvem odstavku. Potem sklic na schemo za usposabljanje na področju kazenskega pregona. To bo v uvodnih izjavah. Svet pa ne bi rad eh, tu izpostavljal neposredne komunikacije. Na včerajšnjem trialogu pa so ostale odprte razprave glede virov. Svet nas mora torej še obvestiti, kako je s tem, mora ponuditi kompromise, zato da bi dosegli dobro in učinkovito besedilo še vedno potekajo razprave o znanstvenem odboru in seveda tudi o vprašanjih upravljanja. Tam je še vedno odprto vprašanje izbirnega postopka izvršnega direktorja. Mislim, da je treba o tem še razpravljati in svet mora prikazati več fleksibilnosti pri teh vprašanjih. Glede drugih točk pa mislim, da smo izposlovali zelo dobro besedilo. Glede rezultatov bi rada povdarila, da glede na to, da še vedno obravnavamo dosje Europol in glede na to, da razprave pri tem m, mm, doseju še potekajo, zato bi želela, da bi Evropski parlament in svet eh, morala podati izjava, izjavo, da tega dosjeja ne bi smeli obravnavati kot precedensa, sploh ko gre za Europol, ker ne želimo prejudicirati rezultatov te razprave s prvo razpravo. Rada bi se zahvalila predvsej gospe Benjovi, ki mi je pomagala pri prvem trialogu, sedela jo je meni in me podpirala. Zato bi se vam rada zahvalila, ker je bilo to res v veliko pomoč. Izvolite, besedo želite, prosim. Čakujem vam pekne. Najlepša hvala. Predsedujoča. Rada bi se iskreno zahvalila tudi v imenu skupine socialistov in demokratov za izvrstno sodelovanje vedno sem zelo vesela, ko se ženske, z, z, ko si ženske prizadevajo za teme, ki morda niso najbolj običajni, običajne za nje. Tako da tudi pristop po trialogu se mi je zdel zelo dober. Prav tako bi se vam rada zahvalila, da ste podprli naše zahteve torej ta del, ki se nanaša na temeljne pravice, to je zelo pomembno in res bi se vam rada zahvalila za zelo dobro in profesionalno sodelovanje. Upam, da bo tudi pri glasovanju vse teklo kot po maslu. Še enkrat najlepša hvala, Kinga. Najlepša hvala. Bomo videli, kako bo pri naslednjem trialogu. In upam, da bomo lahko uspešni in da bo na koncu besedilo dobro. Toliko torej o Cepolu sedaj pa pojdimo na naslednjo točko, na peto točko na dnevnem redu. Razpravljali bomo o Evropski agendi za varnost. 28. aprila je Evropska komisija sprejela agendo o varnosti, ki določa prednostne naloge in konkretna orož orodja ter ukrepe, ki naj jih sprejme Evropska unija v obdobju od 2015 do 2020. Ta agenda je že bila predstavljena strani komisarja Timmermansa in komisarja Avramopolosa na plenarnem zasedanju na dan, ko je bila ta agenda sprejeta. Tako smo imeli priložnost razpravljati o prvih odzivih na ta pomemben dokument. Sedaj pa bomo imeli priložnost za bolj poglobljene razprave o tej ta strategiji. Pozdravljam gospod Soreko, direktorico direktorata za varnost v okviru GD Home. Evropske komisije, zato da nam nekoliko bolj podrobne predstavi to Evropsko agendo o varnosti. Gospa Soreka, prosim. Oziroma gospod Soreka, se opravišujem. Uh, Najlepša hvala, predsedujoča. Lep pozdrav vsem skupaj, pozdrav članom odbora. Veseli smo, da imamo drugo priložnost eh, za to, da upam, da nekoliko bolj podrobno predstavimo Evropsko agendo o varnosti. Naš namen je torej izmenjati mnenja, tako da bomo poskušali dinamično oblikovati to predstavitev. Pripravili smo 12 prosojnic, zato da bi bila predstavitev bolj zanimiva namen je orisati ozadje in podati vsebino. Želimo torej sprožiti razpravo o nadaljnem v nadaljevanju. Kot veste, smo že začeli s pripravami Evropske agende za varnost in sicer že v letu 2014. Evropski svet oziroma Evropska komisija um, je svet in parlament prosila, da preučita um, prenovljeno strategijo za varnost. Evropski parlament je prav tako pozval k temu. Na to je bil oblikovan dokaj podroben um, program posvetovanja z institucijami in deležniki. To se je začelo julija lani. Takrat se je začelo javno posvetovanje. Številni državljani in predstavniki civilne družbe ter tudi predstavniki držav članic so sodelovali v tem posvetovanju v velikem številu. Rezultat javnega posvetovanja, ki je potekalo štiri mesece, je bil zelo koristen za to, da smo opredelili prednostne naloge. Državljani so se osredotočili predvsem na vprašanja varnosti. Takrat smo želeli začeti tudi z raziskavo Eurobarometra, ki je bila objavljena prejšnji teden na dan objave agende. In kot ste verjetno videli, je raziskava tudi odrazila prednostne naloge, torej boj proti organiziranemu kriminalu, terorizmu in kibernetskemu kriminalu. Tudi državljani so ta področja opredelili kot prednostna. Leta dva tisoč je bila oblikovana tudi konferenca skupaj z predsedstvom tega odbora in tudi civilna družba ter zasebni sektor in strokovnjaki so bili prisotni. Tam je potekala sprava o tem, kaj bi si želeli storiti v pri, prihodnosti. Potem pa je, so tragični dogodki januarja letos spremenili trenutno stanje in zahtevali nujen odziv. Predsednik komisije, gospod Juncker, je bil zelo jasen takrat. Želel je torej v nujnem postopku sprejeti mm, agendo, ki pa bi lahko nakazovala pot v prihodnjih 4 do 5 letih. Torej gre za odločitev o tem, kakšne bodo ukrepi v prihodnjih 5 letih. 28. aprila je na to bila sprejeta pripravljena agenda. Poglejmo si vsebino agende. Agenda pravi, da se države članice in Evropska unija soočajo z resnimi tveganji, ki so čezmejne naravne, narave. In to opravičuje poseg Evropske unije na področje, ki, kjer še vedno uporabljamo deljeno upravljanje, kjer imajo predvsem v prvi vrsti države članice pristojno za zagotavljanje notranje varnosti. Ampak čezmejna narava grožen neizogibno zahteva od Evropske unije, da odigra pomembno vlogo in eh, doda dodano vrednost ukrepom držav članic. Odziv na tveganje je torej skupna odgovornost, ki zahteva enoten evropski pristop. Podpredsednik komisije, gospod Timmermans in komisar Avramopoulos sta že omenila, da menita, da gre tu za deljeno agendo, ko gre za obveznosti, dožnosti in izvajanje. Med pripravami na agendo smo razpravljali o načeljih, ki bi nas lahko vodila pri ukrepih Unije na tem področju. Pet načel je bilo opredeljenih v agendi. Prvo načelo je popolna skladnost temeljnimi pravicami. Jasno je, da zagotavljanje varnosti in spoštovanja temeljnih človekovih pravic niso nasprotujoči si elementi, so sta, dosled, sta dopolnjujoča se elementa. In tudi pri prejšnji teden smo imeli jasen poziv za Evropsko unijo, ko gre za spremljanje varnostne situacije po zelo pomembnem sodbi Evropskega sodišča sprejeti na 8. aprila. To je deležnikom pokazalo, kako pomembno je vključiti oceno spoštovanja temeljnih pravic že v zgodni fazi, v pripravi zakonodaje. Tako lahko zagotovimo pravno vzdržnost naših eh, zakonodajnih predlogov. Temeljne pravice morajo torej biti v celoti vključene v oblikovanje politik in zakonodajnih aktov. V agendi lahko vidite, da menimo, da gre tudi tu zadeljeno pristojnost za Evropsko unijo in države članice. Menimo, da Agencija za temeljne pravice in Evropski nadzornik za varstvo podatkov morata biti vključena v ta postopek že veliko prej. Morata sodelovati z evropskimi institucijami in drugimi agencijami, zato da bi zagotovili varstvo človekovih pravic. Drugo načelo se nanaša na demokratični mm, nadzor. Mislim, da Evropskemu parlamentu ni treba razlagati, kako pomembna je vaša vloga v okviru demokratičnega nadzora v skladu z eh, Lizbonskim tem procesom. Komisija si bo prizadevala dvakrat letno obveščati Evropski parlament in svet o poteku agende, zato da bi vam dali možnost, da ocenite njen razvoj. Razvili bomo tudi kazalnike učinka za ključne evropske instrumente. In ko gre za transparentnost in sodelovanje, bomo konferenco na visoki ravni, ki je potekala septembra lani, preoblikovali v posvetovalni forum, ki bo potekal enkrat na leto in bo združeval Evropski parlament, svet, agencije in predstavnike zasebnega sektorja, strokovnega sektorja in raziskovalce. Ta politika je zelo pomembna za celotno agendo, tako bomo zagotovili do boljše izvajanje že obstoječih pravnih instrumentov. To je eden izmed glavnih ciljev v prihodnjih petih letih. Veliko zakonodaje je bilo sprejetih v prvih petnajstih letih od leta 1999 v tako imenovanem tretjem stebru. Komisija ima od prejšnjega septembra priložnost preučevati izvajanje ukrepov v državah članicah. Cilj je, da bi zagotovili boljšo in popolno izvajanje obstoječih evropskih instrumentov, preden bi prešli na sprejetje novih instrumentov. Naslednji naslednje načelo se nanaša na združevanje prizadevanj agencij, ki delujejo na področju varnosti. Tu ne gre samo za področje agencij za PNZ, temveč tudi za agencije, ki so izven tega okvira, ko gre za EMSO naprimer ali ENISO, ki se prav tako nekako ukvarjata z varnostjo. Morali bi biti del te širše družine agencij, ki lahko prispevajo na področju varnosti k ukrepom držav članic. Ta pristop pomeni, da gremo prek eh, samega izvrševanja zakonodaje. Vključujemo torej tudi druge, po, druga področja politik, ki lahko vplivajo na oblikovanje m, mm, varnosti. Tu gre torej za carino, izobraževanje, socialno vključevanje, energetiko in javno zdravje. Jutri bo komisija sprejela um, strategijo za enotni digitalni trg. Povezava med uh, to strategijo in uh, strategijo za varnost sprejeto lani je zelo tesna in to je dober primer, da morata ti dve strategiji iti sedaj še bolj z roko v roki kot v preteklosti. In še peto načelo, to verjetno ni novo. Že nekaj časa smo govorili o tem, treba je zagotoviti boljšo poveda, povezavo med notranjo in zunanjo razsežnostjo varnosti. Nobeno tveganje, s katerim se soočimo, ne izvira samo iz notranjosti Evropske unije, ampak prihaja tudi od zunaj. Predstavljam tudi skupino, ki dela na strateški reviziji zunanje strategije za varnost v letu 2000 iz leta 2003. Ta strateški pregled bo pripravljen junija, ampak v varnostni agendi smo že opredelili, katere elemente v prinotranji varnosti je treba preučiti. Naprimer, krepitev uloge organov pregona, pa tudi organiziran kriminal, tihotapljanje migrantov in trgovino z ljudmi ter različne oblike čezmejnega kriminala. Vse to je treba vključiti v varnostni dialog, ki poteka z državami članicami. Potem je treba ukrepiti tudi države članice, da bodo imele na voljo potrebna strokovna znanja in treba je ukrepiti obstoječa sredstva, ne samo na področju notranjih zadev. Treba je zagotoviti tudi boljšo koherentnost odnosu do zunanje pomoči. Potem, ko smo opredelili ta načela, je bil naš namen, da bi na področju notranje varnosti bolje sodelovali. Radi bi okrepili obstoječi notranji varnostni okvir. In tu so se zarisali trije eh, stebri izven tega mm, tretjega stebra, ki smo ga poznali prej na tem področju. Gre za tri stebre ukrepov, boljše, izmenjiva, boljše boljša izmenjava informacij, povečano operativno sodelovanje in podporni ukrepi za raziskave in razvoj ter usposabljanje. Prvi stebr se torej nanaša na izmenjavo informacij. To je ključno vprašanje, je osrednji del razprav. Pomembno je, da, obstoječ, da se dejansko izmenjuje obstoječe informacije med državami članicami in relevantnimi agencijami. Naš cilj je, da bodo države članice izmenjevale informacije v okviru obstoječega varnostnega okvira. Tu naprimer omenjam primske sklepe. To ureditev je treba popolnoma izvajati ali pa Interpolovo podatkovno bazo o ukradenih ali prenarejenih posebnih listine, listinah. To je zelo pomembno, sploh ko gre naprimer za mm, ugotavljanje, kdo so tuji borci. Potem se sklicujemo v veliki meri tudi na agendo za migracije. Podrobneje se bomo lotili tudi tega vprašanja in agenda bo na voljo že prihodnji teden. Opredelili smo tudi druge ukrepe, ki se nanašajo na premike blaga, Tudi to je relevantno z vidika varnosti unije. Na to želimo doseči rezultate pri predlogih, ki so še vedno v prstopku razprav. Seveda smo popolnoma vključeni v sodelovanje, ko gre za razpravo o ločenih instrumentih za Europol in Cepol ter za evidenco, po, evidenco podatkov o potnikih in ko gre za svežen, za zaščito podatkov. Kot običajno je komisija pripravljena podpreti so zakonodajalca, zato da bi tudi pri teh dosejih našli dogovor. Potem drugi stember, operativno sodelovanje. Tu gre za ključno vlogo evropskih agencij. Treba je zagotoviti, da se obstoječi mehanizmi uporabljajo, vključno sredstvi, ki so na voljo v skladu za notranjo varnost. Kot sem že omenil, bi radi nadaljevali z delom na ciklu politik. Podimo še na tretji stebr. Kot sem dejal, se želimo tu usmerjati v usposabljanje in uskladiti financiranje. Obzorje 2020 je sedaj portfelja, del portfelja za notranje zadeve. Zato je treba tudi to vključiti v naše ukrepe. Raziskave in inovacije so prav tako zelo pomembne prioritete. In sedaj si poglejmo še prednostne naloge, kot me je pozvala predsedujoča. To so torej terorizem in radikalizacija, organizirani kriminal in kibernetski kriminal. Terorizem. Tu želimo utrditi ali pa vzpostaviti nova nove instrumente. Glede boja proti terorizmu naj povem, da bomo spostavili center in da bo to konsolidacija že obstoječega centra oziroma oddelka v okviru Europola. Ta center je treba vzpostaviti zato, da bi mu omogočili, da nudi kar največjo možno pomoč državam članicam torej v okviru obstoječega mm, pravnega okvira za izmenjavo podatkov v okviru uredbe Europol. Tudi nova mm, enota za napotitve bo oblikovana letos in oblikovan bo tudi forum na evropski ravni s civilno družbo, da bi razpravljali o ekstremnem terorizmu in mm, nasilju na spletu, naprimer. Potem nadaljna pobuda je pobuda, ki se nanaša na financiranje terorizma. To je zelo relevantna točka za našo agendo. Tu gre za nezakotovito prodajo blaga in tudi nekatere druge ukrepe. Potem odziv kazenskega prava. V varnostno agendo moramo unesti namreč tudi to razsežnost, kar pomeni, da bo treba okrepiti ekris, in eh, prav tako si bomo prizadevali za deradikalizacijo v zaporih. Radikalize in na zadnje še um, nekaj besed o deradikalizaciji. Radikalizaciji. Eh, in eh, tu zelo tesno delamo z našimi kolegi na področju izobraževanja in zaposlovanja, kajti zdi se nam, da je to predpogoj za delo na področju deradikalizacije. Eh, druga prednostna naloga je organiziran kriminal. In sicer eh, poskušamo okrepiti um, politični cikl EU eh, in tu je zlasti pomembno pri um, agendi o priseljevanju boj proti tihotapcem. Treba se spopasti tudi s financiranjem organiziranega kriminala in uh, tu je zlasti pomembno, da se implementira celotni svežen proti pranju denarja in da se uporabi na bolj učinkovit način vse podatke, ki izhajajo iz. Um, služb, ki se ukvarjajo s finančnim kriminalom in da se uporabijo tudi vsi eh, ukrepi v zvezi z zasegi. Za nas je zelo pomembna prednostna naloga tudi vprašanje streljnega orožja in moramo zagotoviti, da bo do leta 2016 eh, ta eh, svežen na mizi enako velja tudi za okoljski kriminal. Na to Eh, kibernetski kriminal, eh, torej to je eh, za nas ključnega pomena. Kibernetska varnost je zelo pomembna. Moramo najprej sprejeti direktivo o varnostni omreži in na to moramo zagotoviti tudi, da se uporabniki počutijo varnejši, ko so na spleti in zato je treba pregledati tudi sklep eh, o eh, plačilih eh, na spletu in digitalna agenda, ki bo jutri sprejeta, bo tudi to vključevala. In ne nazadnje, podpredsednik Timmermans in komisar Av Avramopoulos sta obljubila, da, bo sta tudi, da bomo vsi prispevali k tej agendi, tudi svet in parlament in vsi si bomo prizadevali za implementacijo te agende, ne samo z zakonodajnega vidika. In eh, kot rečeno, eh, treba eh, je predvideti tudi seznam vseh dejavnosti, ki morajo biti uresničene vsakih šest mesecev in eh, tudi na upravni ravni eh, vam bomo redno poročali o situaciji. Torej, eh, to je bila moja predstavitev, sem pa na voljo še za vprašanja članov. Hvala lepa, gospod Soreka. Sedaj pa odpiram razpravo. In eh, sicer bom najprej dala besedo koordinatorjem oziroma njihovem namestnikom, gospod Fos, eh, ki nadomeša gospod Hojmajer. Izvolite. Dank, um, ähm, fri... Najlepša hvala za to priložnost. Najlepša hvala tudi za predstavitev. In hvala, da ste predstavili koncept varnosti za Evropsko unijo. To se mi zdi dobro zelo dobro je, da ste izoblikovali te ukrepe. Zanima pa me, ali bomo imeli na koncu dovolj fleksibilnosti, da ne bomo rekli, da smo sedaj sprejeli ta koncept za prihodnih pet let in na to ugotovili, da zaradi hitrih sprememb po svetu menim, da bi morali vedno se ukvarjati s to temo in razmišljati o tem, kje lahko uvedemo izboljšanje. To velja tudi za finančna sredstva in za človeške vir, vire. Ne, to, to se ne zadeva samo komisije in parlamenta ali sveta, to se nanaša tudi na varnostne organe. In še eno vprašanje imam. Kako dolgo časa bo trajalo, preden bomo lahko prešli na izvajanje tega koncepta? seveda lahko do neskončnosti razpravljamo o tem ali vključujemo vse elemente, ampak opredeljeni tri prioritete so dobre, terorizem, organizirani kriminal in kibernetski kriminal. Občutek imam, da bi morali pri teh točkah čim hitreje preiti tudi na izvajanje. Meni osebno se mi zdi, da bi morali imeti ta obsežen pristop na področju varnosti in zato manjka nekaterih elementov. Sicer vem, da za to nimamo ustreznih pristojnosti, ampak za voljo celovitosti bi morali razmisliti tudi o sodelovanju na področju m, mm, vojske. Tudi predstavniki komisije so že bili pri, prisotni pri takšnih razpravah, pa tudi tajne službe so področje, s katerim bi si morali morda nekoliko pogobljene ukvarjati, pa tudi m, mm, pregon, naprimer prek Eurojusta. Tudi pri pregonu bi morali zagotoviti ustrezen okvir. Mislim, da bi torej lahko našli še kakšno točko, s katero bi lahko obogatili ta koncept. Obenem pa imam občutek, da bi morali najhitreje prejiti na izvrševanje, ker svet ne bo čakal na nas. Slišim, da je Frankcija sprejela neke vrste lastne, lasten zakon za domovinsko varnost. In zdi se mi, da tudi države članice ne bodo čakale na nas, da na evropski ravni nekaj izvedemo. Zato mislim, da bi morali prejiti k dejanjem pri evropeizaciji. Bi pa rekel, da so spremembe ki smo jim priča tako zelo intenzivne, da bi morali biti sposobni se fleksibilno odzivati na te dogodke. Izhodišči se mi torej zdi super, bi ga morali tudi nadgraditi, in, ampak hitro bi morali preiti na izvajanje. Upam, da bomo to tudi hitro lahko storili. To pa vključuje tudi naslednje vprašanje. Ali je komisija strukturno gledano prav oblikovana, da se sooči s temi vprašanji? Tudi v parlamentu se moramo vprašati, ali imamo prave strukture za to. Zato, da se ne ukvarjamo samo postransko s to vrstnimi vprašanji. To bi morda morala postati ena glavnih tem. In enako velja tudi, tudi za svet. Hvala. Hvala lepa, gospod Sikvar. Najlepša hvala, predsedojoča. Gospod Sorika, poročilo ste začeli z opominom na tragične dogodke v začetku januarja letos, ki zahtevajo nujne ukrepe, urgent action. Sama osebno menim, da bi bilo dobro, če bi tisti odgovorni, ki oblikujejo politike, resno vzeli nove odzive ob enem pa bi morali delovati odgovorno in previdno, kajti hitri odzivi, hitri sklepi pogosto niso dobra rešitev. Tu bi vas spomnila mm, na naprimer hrambo podatkov in konzervativne vlade so to zelo hitro začele izvajati. Na to pa smo prejeli še odziv sodišča, ki je mm, opomnil, da je ta okvir eh, vprašljiv. Kljub sodbi sodišča so številne države članice še vedno ohranile spoštovanje direktive, čeprav za njih enak, veljajo enaka pravila oziroma enaki sklepi sodišča kot za evropsko direktivo. Potem še elementi, ki so se izpostavili v preteklih te, tednih v različnih razpravah, ki pa se jih nismo zares rotili. Pogosto ugotavljamo, da razpoloživi ukrepi niso izkoriščene in tudi izmenjava informacij med pristojnimi organi držav članic in komisijo ne deluje najbolje. Dobro bi bilo najprej odpraviti to vrstne vr vrzeli to bi moralo biti stalno področje delovanja komisije in držav članic. Tu ste omenili tudi pisno poročilo in na kratko ste omenili evalvacijo. Zanima me, kako bo ta konkretno izgledala. Prav tako bi me zanimalo, na kakšen način bo komisija dosegla izvajanje pritiska, diplomatičnega ali drugačnega, zato da bodo države članice razpoložljive ukrepe res izvajale in obsežno uporabljale, kajti brez sodelovanja držav članic nam to namreč ne bo uspelo. Močno ste poudarili tudi, da je treba spoštovati temeljne pravice. To drži. Že od začetka bi morda lahko torej tudi drugače obravnavali vprašanje hrambe podatkov. Me pa skrbi to, kar sedaj slišimo glede svežnja za zaščito podatkov. Komisija ni več neposredno vključena v to delo. Ampak res me skrbi ta želja podjetij, ki želijo za, zaslužiti denar in da jim je to bolj pomembno, kakor zaščita osebnih podatkov in spoštovanje temeljnih pravic naših državljanov. Torej, temeljne pravice bi morali postaviti v središče naše pozornosti in to, tega sporočila se ne razumejo čisto dobro prav vsi. Potem v širjenje na druga področja, ko gre za socialno področje in civilno družbo in tudi sodelovanje z drugimi agencijami, se mi zdi dobro. Moram pa opozoriti, da tu ne gre samo za vzpostavljanje prihodnih možnosti za zaposlovanje in izobraževanje za posameznike temu spada tudi naslednje, to sicer ni vaš eh, mandat, ampak sem sodi tudi pravično plačilo, kajti drugače tudi mm, sama zaposlitev ni v veliko pomoč. Bi pa omenila še nekaj, kar sem omenila že na plenarnem zasedanju. Dramatično se mi zdi, da v kontekstu varnostne strategije ponovno eh, razpravljamo o migracijah in beguncih učinek je, želen ali neželen, da predstavljajo ljudje, ki se priseljujejo k nam, nevarnost. To se mi zdi zelo zaskrbljujoče, pa tudi vprašanje tihotapljenja. Seveda lahko govorimo o kriminalnih dejanjih in o kriminalnih združenjih na področju tihotapljenja, ampak kriminalni tihotapci niso razlog za prebeg. Ne smemo vzpostavljati ovire za zakonito preseljevanje. Tako da me zanima, kakšen ne bodo rešitve komisije predstavljene prihodnem tednu, glede na to, da nimamo zakonitih možnosti za preseljevanje iz Sirije, Tunizije in drugih območij. To kaže na to, da ti ljudje nimajo druge možnosti, kakor da se poskušajo prebiti v Evropsko unijo prek pomoči tihotapcev. Potem razprava glede vojaških ukrepov, ko smo ravno ugotovili, da so vojaški ukrepi deloma odgovorni za to, da imamo v naši soseščini propadle države. Tako da se mi zdi vključevanje teh elementov zelo zaskrbljujoče. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Eh, zelo stroga bom morala biti zato, ker imamo veliko kolegov, ki se želijo oglasiti. Zato vas moram prositi, da niste daljši od dveh do treh minut, kajti sicer ne bomo imeli časa za odgovore. Sedaj bom prebrala imena. Then I have Mrs. Stevens from EC, for ECR, Mrs. Virgia for GUE. I'm not sure, do I have you? Yes, Mrs. Sargentini, Mrs. Ferrara, yes. And then Mrs. Post, Mrs. Fire, Mrs. Cinici, Mrs. Revo Dallon, Uh, Mrs. Lauristin, Mr. Um, Rader, Rad, Radev, okay, I can't read, sorry, and uh, this is it. In to je to. S tem uh, zapiram seznam govorcev in dajem besedo gospe Intveld. Hvala lepa, gospa predsedujoča, bom uh, poskusila biti kratka. Naj začnem uh, s tem, da predlogi komisije vključujejo nekatere pozitivne elemente, zlasti eh, dejstvo, da komisija počrtuje prioriteto deljenja informacij. In vsi vemo, da po vsakem terorističnem napadu izvemo, da so bili napadalci že poznani, torej tu je vedno isti problem, s katerim se soočamo in sicer procesiranje teh informacij, ne pa odsotnost informacij. Glede tega dokumenta, tu je zaskrbljujoča, zaskrbljujoče neravnoteže, ki ga opažamo. Vsakič, ko govorimo o nacionalni varnosti, Evropska komisija poda predlog za eh, več eh, ukrepov na področju Eh, pregona, ko pa je govora o nadzoru, pa komisija vedno da roke stran, rekoč, to pa je v nacionalni pristojnosti. Zanima me, kakšno opredelitev nacionalne varnosti uporablja Evropska komisija. Želim jasen razlog, torej, eh, jasen odgovor, torej, ali imajo pristojnosti ali pa ne, kajti ne morejo imeti pristojnosti za represivne ukrepe, za uh, Eh, drugo pa ne. Ne moremo imeti eh, zavezojočih eh, pravil na področju temeljnih pravic. Torej, govorite o temeljnih pravicah. Tu ne vidim nobenega predloga. Vi govorite o preglednosti in tu me zanima, kaj komisija namerava narediti glede revizije te uredbe, ki se nikamor ne premakne. Torej, in to me zanima ne samo na področju preglednosti, temveč tudi na področju eh, nadzora in pa odgovornosti. Tu komisija ostaja tiho. Na to je govor o implementaciji obstoječih inštrumentov, čestitke, ampak eh, kje je ocena, ki jo je parlament zahteval štiri leta, pred štirimi leti, leta 2011. Predpostavljam, da je vaša ocena izjemno, izjemno podrobna, če za njo potrebujete štiri leta, ampak upam, da jo boste k malu predstavili na to govorite o e, skupnem pristopu med agencijami in med sektori, torej to se meni sliši e, zopet e, samo nek pesek v oči. Tu gre za policijsko delo in za delo varnostnih služb in to je vedno večji problem, zato ker je nadzor na ta način vedno bolj težkočen, če ne celo nemogoč. Nadzor se mi zdi eh, ključen, kajti ko eh, vidimo, kaj počnejo eh, sedaj varnostne službe, ugotavljamo, da se obnašajo kot neki kavboji na divjem zahodu. Popolnoma brez nadzora so njihove dejavnosti, naprimer Poglejmo si, kaj se dogaja v Nemčiji. Zelo sem vesela, da eh, se je sedaj Avstrija odločila, da bo eh, tožila eh, Nemčijo zaradi dejavnosti nemških obveščevalnih služb, ki je delala za ameriške obveščevalne službe. In ne nazadnje, zelo veliko lahko povem še o. O obveščevalnih službah, naj se spomnimo samo na prizon Belgakom in na vse te afere. Uh, in ne, ne želim slišati, da to ni v vaših rokah. Če imate pristojnosti za predloge za nove pristojnosti obveščevalnih služb, potem imate tudi pristojnosti za njihov nadzor. In zanima me tudi, kaj namerava komisija narediti glede eh, kriminala na ravni uradnikov. Hvala. Gospa Stevens. Gospa Stevens. Dobro jutro, gospa predsedujoča. Imam dve vprašanji. Najprej bi se rada zahvalila govorcu za predstavitev. To je zelo pomemben predlog. Malce pa me skrbi naslednje tu imamo celo vrsto zamisli, dobrih zamisli, ampak eh, pomembno je tudi, da si pogledamo, kaj se je zgodilo v preteklosti. Sedanja zakonodaja, sedanje zakonodajne možnosti, ki jih imamo na voljo za ukrepanje, obstajajo, ampak ali jih eh, države resnično uresničujejo. In eh, tudi novi podatki, ki jih podaja Europol, se mi zdijo problematični. Torej, če vse skupaj eh, stoji na tako trhlih nogah, potem se sprašujem, če, bo, če ima vse to, kar predlagate, smisel. In tudi ne vem, kako bomo lahko šli korak naprej od obstoječe zakonodaje kako lahko uvajamo nekaj novega, če imamo že zdaj težave s sodelovanjem. In na to se pojavlja še vprašanje v zvezi s stališčem držav članic v zvezi z vašim predlogom, ali se države članice s tem strinjajo, ali gremo vsi v isto smer. Drugo vprašanje pa se nanaša na deradikalizacijo. Nekatere države članice, kot naprimer Belgija, so poskusile pridobiti izkušnje, zato da bi videli, kako lahko preprečimo radikalizacijo. Ali ste te izkušnje vključili tudi v vaše načrtovanje? Mislim, da je potrebno tudi, da vidimo, kaj se dogaja na terenu, namesto da tu pač razpravljamo o teorijah, ki morda niso obstoječe na terenu. Gospa oui, merci beaucoup. Mer Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev. Veliko stališče bilo že izraženih, z mnogimi se strinjam. Tudi sama bi ustrajala pri vprašanju neravnotežja med varnostjo in človekovimi pravicami, kot je bilo to že rečeno. Pravica do varnosti ni, eh, nima nobenega smisla brez tega ravnotežja med varnostjo in eh, človekovimi pravicami. In eh, v državah članicah vidimo, da gredo stvari malce v napačnost smer, eh, kot sta kolegici povedali, v nekaterih državah gremo malce prehitro naprej in reagiramo preveč eh, čustveno, potem, ko eh, se pač dogajajo določeni dogodki, dramatični dogodki. Strinjam se, Eh, s tem, eh, da eh, kolege iz ELS-a skrbi zakon za domovinsko varnost v Franciji. Tudi mene to skrbi, ampak skrbi me tudi razvoj človekovih pravic v celotni Evropski uniji. In s tem se ne moremo spopasti, če nimamo nekega splošnega pregleda in zaenkrat nimamo dovolj instrumentov za zagotavljanje človekovih pravic v državah članicah. Zakaj? Zato, ker so države članice tiste, ki so za to pristojne in tu smo v srčiki načela subsidijarnosti in eh, strinjam se s kolegi, ki se sprašujejo glede realnih pristojnosti Evropske unije na tem področju, če eh, države članice tu nimajo pristojnosti oziroma če imajo države članice pristojnost, ne pa Evropska unija, potem ne moremo na evropski ravni eh, narediti koraka naprej. Na to se sprašujem tudi v zvezi s sodelovanjem, s policijskim sodelovanjem, tudi to je ključno vprašanje. Govorili ste o oceni. Mislim, da je treba na tem še ustrajati, treba je oceniti obstoječe instrumente in vidimo naprimer pri vprašanju seznama potnikov, PNR, tudi eh, tu gremo prehitro naprej, orodja, ki jih že imamo, eh, jih sploh nismo ocenili, ne vemo, če so učinkovita ali ne. In, uh, Evropski parlament eh, se mora izraziti tudi glede eh, spoštovanja človekovih pravic na tem področju. Tudi mene eh, skrbi povezava med priseljevanjem in kriminaliteto. In tu bi zlasti ustrajala pri vprašanju tihotapcev in prekupčevalcev. Torej, tu ne gre za ljudi, ki trgujejo z ljudmi, ti se nahajajo drugot. To so tihotapci, ki so pogosto sami priseljenci in eh, ki pomagajo tem prekupčevalcem. In zato mislim, da eh, tu eh, si nismo izbrali prave tarče na to, kar se tiče študije o izvedljivosti z segov. To ne vem, če je prišlo do problema pri prevodu, ampak nisem dobro razumela in na to se bom ustavila samo še zadnjo točko. Govorili ste o inovacijah in o raziskavah in zanima me, kakšno vlogo tu igra preventiva, kajti to je velika slabost eh, evropske politike na tem področju. Ne moremo imeti boja proti kriminaliteti, eh, če nimamo preventivnih ukrepov. Hvala. Gospa Sargentini. Hvala lepa. Predsedujoča, naj začnem z vprašanjem boja proti čezmejnemu kriminalu. To je res odvisno od naše filozofije o tem, kaj je eh, zločin in kako se proti njemu boriti. In če bomo še naprej krimen, kriminalizirali uh, droge in prostitucijo, potem ne smemo biti presenečeni, da se priseljenci, prostitucija in droge mešajo. Zato, ker samo ena skupina ljudi priseljencem pomaga čez lužo in to so kriminalci. In uh, seveda niso omejeni samo na to dejavnost, uporabljajo celo vrsto poslovnih priložnosti, ki so prisotne. Torej, kar mi počnemo v našem boju proti organiziranemu kriminalu, je, da dejansko organiziramo možnosti za še bolj dobičkonosen kriminal. Torej, ena od um, možnosti bi bila, da bi se priseljencem dala možnost, da pridejo v Evropo uh, na varen način. In tu se eh, strinjam z gospod Cipel in eh, presenečena sem, kajti pred petimi leti smo imeli isti problem, eh, torej zopet se priseljence obravnava kot grožnjo za našo varnost. In s tem se ne strinjam. Mi dejansko tu ustvarjamo trg za zločince. Vem, da to ni popularna eh, izjava, ampak eh, če bi se lotili prostitucije in drog eh, na drugačen način, bi lahko veliko rešitev našli tudi za kriminal. Sedaj pa zelo veliko zmogljivosti namenjamo zadevam, ki smo jih najprej kriminalizirali, na to pa se borimo proti temu kriminalu. Še nekaj besed o terorizmu. Hmm. Seveda je lepo videti, da Evropska komisija proučuje možnosti za uporabo orodi, eh, ki smo jih že sprejeli. To je zdrav pristop, torej namesto, da eh, izumljamo nove, nova orodja. Ampak gospa Infeld ima prav, ne vem, če je to rekla sedaj, ampak večkrat prej je že to povedala, eh, dokažite nam učinkovitost orodi, dokažite, v kolikšni meri je lahko uh, eh, PNR um, uporaben in druge instrumenti, ki jih predlagate. Eh, kar pa se tiče sodelovanja med državami članicami, to lahko pomeni tudi tveganje novih eh, napak brez nadzora. Torej, tega ne moremo storiti, dokler ne opredelimo samega pojma nadzora. In na to glede uh, Eh, preprečevanja radikalizacije. Tu je veliko govora o radikalizaciji, o ozaveščanju, eh, o, o mrežju v tem novem centru odličnosti, ki ga eh, predvidevate. Torej, če prav razumem, je bil za ta centr. Uh, uh, objavljen razpis eh, januarja in še vedno nič ne vemo o rezultatih. Torej, ta ran eh, centar moramo potem ponovno vesti. Torej, zanima me, kje se nahajate v tem procesu in eh, prav tako me zanima tudi, kakšno pot bomo tu ubrali. Vem, da nimam več časa, bom, bom končala, predsedujoča. Mislim, da je ključ tu uh, v tem, da zagotovimo, da se ljudje ne bodo radikalizirali, ne pa, da se borimo proti kriminalu. In ta del še ni dovolj močan v vašem besedilu. Hvala. Ma innanzitutto mi unisco alla preoccupazione dei colleghi che hanno. Hvala lepa, predsedujoča. Eh, strinjam se s tem, kar so povedali kolegi pred mano, da je Priseljevanje je sedaj kriminalizirano, treba je razlikovati med tem, ali je prišlo do nezakonitega ravnanja ali ne. Ne moremo mešati teh dveh pojmov. Prav gotovo ne želimo ustvarjati panike med našimi državljani. No, Kar pa se tiče varnostne strategije na evropski ravni, seveda moramo spodbujati sodelovanje med državami članicami in to sodelovanje tudi izboljševati. Moramo zagotoviti, da bomo imeli sistematični pristop in to v vseh državah članicah, ampak vse to je odvisno od tega, v kolikšni meri države članice so pripravljene sodelovati na področjih, ki tradicionalno spadajo v nacionalno suverenost, naprimer hrambo podatkov imamo v mislih. Kako komisija namerava zagotoviti, da bo sodelovanje med državami članicami eh, resnično uresničljivo na ravni dejstev, ne samo na teoretični ravni. Kar se tiče ukrepov proti terorizmu, Europol se bori proti, naprimer, tujim borcem, proti um, tihotapljenju in prekopčevanju z orožjem in tako dalje. Ampak uh, kako pa je to povezano z delovanjem obveščevalnih služb, naprimer, kako komisija namerava zagotoviti, da bo hramba podatkov znotraj Europola, naprimer, skladna z vso zakonodajo na področju hrambe podatkov. Naprimer, če eh, zaposleni v Europolu ne morejo biti predmet pregona, ker so uradniki mednarodne organizacije, kako se bomo uh, borili v primeru, da pride do napak? Kako bomo lahko zagotovili ustrezen nadzor in varstvo temeljnih pravic? V vaši predstavitvi ste rekli, da posvečate več pozornosti temeljnim pravicam, ampak nisem pa slišal nobenih um, konkretnih predlogov. Uh, no, zdaj smo slišali govorce iz političnih skupin. Uh, Eh, se pa želi javiti še šest kolegov. In tokrat bom res zelo stroga, vsak bo dobil na voljo dve minuti, tako da bomo na koncu lahko prisluhnili še odgovorom. Gospa Post. Uh, eh, jag uh, eh, ställer mig bakom en flera. Hvala. Podpiram komentarje številnih kolegov. Vendar pa želim tudi sama povedati, da sem razočarana nad tem, da ta petletna varnostna strategija ne predvideva eh, ničesar o večjih terorističnih eh, grožnjah eh, oziroma večjih grožnjah, predvsem nasilju nad ženskami. 50 milijonov prebivalcev EU se s tem sooča, vsaka tretja ženska je deležna nasilja in zdi se, da sploh ne obstaja nobena strategija na tem področju, kako se bomo borili proti nasilju nad ženskami. Mislim, da bi morali na varnost gledati bolj dolgoročno, poiskati bi morali razlage za to, eh, zakaj je situacija takšna, kot je in zakaj prihaja do takšnih pojavov. gre za preprečevanje um, groženi nevarnosti in mislim, da je pravi način, da to dosežemo tako, da ukrepimo uh, temeljne pravice. To bomo dosegli z bolj povezano družbo. Govorili ste o zunanjih tveganjih in nevarnostih, niste pa omenili tudi rastočega ekstremizma znotraj EU. Celo v tem parlamentu in v nacionalnih parlamentih se krepijo ekstremistične sile. Kaj boste naredili v zvezi s tem? Govorite o možnosti deradikalizacije ekstremistov, kaj pa desničarski skrajneži, naprimer gospod Orban. On skuša uveljaviti svoje skrajno desničarske ideje in to vpliva na demokracijo. Hvala, gospa Fajon. Je, madam, če. Um... Hvala, gospa predsedujoča. Mm, prebrala sem že dokument in tudi pozorno prisluhnila razpravi. Poleg tega sem se pogovarjala s komisarjem in ponovila bom to, kar sem povedala že prejšnji teden. Ta strategija predstavlja dober korak naprej. Mislim pa, da eh, ne gre dovolj daleč, še posebej, ko gre za ukvarjanje z vzroki terorizma. Po eni strani komisija pravi, da bi morali bolje uporabiti obstoječ varnostni okvir. Vemo, da ni dobrega sodelovanja. Po drugi strani pa komisija uvaja PNR, pametne meje, eh, želi imeti močno agendo na področju priseljevanja in tukaj se strinjam z vsem, kar so povedali kolegi. In z te perspektive se mi zdi, da bodo varnostni ukrepi prevladali nad temeljnimi pravicami. Zelo o, malo vemo o radikalizaciji v Evropi, to je nov pojav. Veliko mladih je, ki imajo evropske potne liste in se odločajo, da se bodo šli boriti v Irak in Sirijo. Zato se moramo bolje soočiti s socialnimi izzivi v Evropi. Zakaj se ti mladi odločajo za odhod? potrebujemo strategijo za nje, kako tem mladim pomagati, ko se vrnejo v Evropo, eh, nazaj pridejo razočarani. Torej, potrebujemo strategijo glede delovnih mest, vključevanja, revščine in tako naprej. Kot sem rekla, je to nov pojav v Evropi in potrebujemo celovito varnostno strategijo. Ta strategija, ki jo je predstavila komisija, pa teh vidikov ne obravnava. Zanima me tudi, eh, kako je z eh, dovoljenjem za starše, ko gre za mladoletnike. Potem je treba zagotoviti boljše pogoje v zaporih. Prej ste omenili tudi financiranje terorizma in eh, mislim, da je na tem področju zaveza komisije zelo šipka. Več bi morali narediti za preprečitev financiranja eh, terorističnih organizacij, naprimer Katar in Saudska Arabija to uh, financirata. In na tem področju smo mi zelo šipki. Uh, eh, šipke povezave imamo s tretjimi državami in mednarodno skupnostjo. Predvsem se osredotočamo samo na notranjo uh, strategijo. Hvala, gospa Kiniči. Grazie. <clears throat> Grazie, predsednica. Hvala, gospod predsedujoča. Zahvaljujem se predstavniku komisije za to zelo celovito predstavitev Evropske strategije za varnost. Zelo cenim to strateško vizijo in načela, ki ste si jih izbrali, zato da bi se učinkovito borili proti terorizmu in kibernetskemu kriminalu. Uh, seveda je pri vsem skupaj vedno treba spoštovati temeljne pravice. Ta kazniva dejanja predstavljajo veliko grožno za države članice EU. Prejšnji govorci so že veliko povedali. Osebno pa se mi zdi, da moramo bolje uporabiti obstoječe instrumente in zagotoviti tudi boljšo izmenjavo med evropskimi agencijami in državami članicami ter med samimi državami članicami. Mislim tudi, da se moramo bolj potruditi na vseh teh frontah. Zelo cenim tudi to, da ste med prednostne naloge za pet let eh, vključili tudi boj proti organiziranemu kriminalu, vključno s čezmejnim organiziranim kriminalom mogoče o tem ne vemo toliko, ta kriminal je manj viden, vendar pa v državah, kot je moja, vse čas doživljamo posledice organiziranega kriminala. Mislim, da potrebujemo eh, boj na evropski ravni proti tovrstnim pojavom. Mm, taki pojavi imajo velike gospodarske posledice, socialne posledice in človeške posledice organizacije, ki se s tem ukvarjajo, vidijo predvsem profit. Eh, to pa vpliva na zakonito gospodarstvo v državah, ki so prizadete. Zato je zelo pomembno, da se borimo eh, proti gospodarskemu na gospodarski ravni. Zanima me, ali bi komisija lahko Eh, izvedla neko študijo izvedljivosti o zasegu, zasegu premoženja, če pride do obsodbe. Radi bi zakonodajni predlog na tem področju. Eh, mogoče bi lahko pripravili to študijo že letos ali naslednje leto, kaj ti pomembno je, da branimo našo družbo pred organiziranim kriminalom. Hvala. Gospa Lauristin. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se komisiji za to predstavitev. Mislim, da je to korak v pravo smer, vendar pa ta korak ni zadosten. Jasno je, da v trenutni situaciji varnostne eh, zadeve postajajo vse bolj evropske, ne samo nacionalne. Strinjam se s tem, kar je povedala Sofi. Na nacionalni in evropski ravni nimamo učinkovitih eh, mehanizmov za nadzor in spremljanje in eh, to vse bolj ogroža državljanske pravice. Sama tukaj pogrešam bolj analitičen eh, pristop notranjih in zunanjih nevarnosti. Zdaj živimo v novem okolju. Po eni strani eh, imamo militantne islamske organizacije, po drugi strani eh, sosedo Rusijo in vsi uporabljajo to mehko moč eh, v povezavi tudi z. Eh, trdo silo in dosti krat perejo možgane mladim in to predstavlja veliko varnostno grožno. Sama nisem v vaši strategiji našla odgovora na hibridne grožne, ki so tudi zelo uh, pomembne. Integracija je pomembna. Manjšine niso grožna, ampak uh, izključene uh, skupine z opranimi možgani znotraj manjšin pa lahko postanejo grožna. In, uh, te skupine najdemo tako znotraj EU kot zunaj. Analiza je nekaj, kar tukaj pogrešam. In mislim, da bi morali bolj povezati hibridne grožne in pa zunanje grožne v povezavi z notranjimi. Hvala, gospa Lauristin. Oui, madame la présidente. Comme mes collègues, euh, je suis d'accord pour qu'on. Hvala lepa. Kot euh, kolegice se strinjam s tem, da gre vaš eh, predlog eh, korak eh, v smer uresničevanja enotnega evropskega varnostnega prostora, ampak sprašujem pa se glede strategije. In sicer sprašujem se naprimer v zvezi z evropskimi borci, ki so se odpravili v Sirijo in v Irak, ki se želijo vrniti v svojo državo, želijo neke vrste drugo možnost, kajti tam so ugotovili, da eh, si tega ne želijo, ali imamo možnost, eh, da se te osebe ponovno integrira v družbo, ali imamo statistike o tem, koliko jih je in kakšni so ukrepi, ki so predvideni za njihovo vrnitev. Prav tako eh, naši ukrepi za boj proti terorizmu ne smejo voditi v stigmatizacijo ene eh, skupine ali ene religije in o tem smo zelo veliko razpravljali v Strasburgu prejšnji teden. Ne smemo mešati islama in terorizma, kajti tu ne gre za religijo, temveč za religijo, ki je zlorabljena za politično ideologijo, ki je eh, zločinska in ki se počuti, mm, da mora nadvladati vse ostalo. Torej zelo moramo biti predvidni, da ne bo prihajalo do teh, eh, tega mešanja. In glede slednjega bi želela tudi, da moji eh, kolegi ne bi mešali eh, ameriškega zakona za domovinsko varnost in francoskega zakona, ki je bil pravkar sprejet. Radev. Hvala, gospod Radev. Благодаря за изчерпателното представение на Хвала, госпожа председуюча. Комисии се захвалюем за подробно predstavitev strategije za varnost eh, za leta od 2015 do 2020. Mislim, da je ta strategija izvedljiva in usmerjena v prihodnost, eh, lahko se prilagaja spremenjujočim se okoliščinam. Sam sem poročevalec v senci ELS eh, glede informacij, ki spremljajo prenos sredstev. Pozdravljam dejstvo, da se ta strategija osredotoča na pranje denarja in financiranje organiziranega kriminala in terorizma. Strategija omenja pregled ukrepov za eh, zaseg brez obsodbe. Kaj točno mislite s tem in kaj bo komisija naredila na tem področju? Strategija omenja tudi to, da boj proti korupciji zahteva celovit pristop. Ali komisija namerava razviti strategijo za boj proti korupciji v EU? ali boste pripravljali poročila o boju proti korupciji na letni ravni. Na koncu pa želim povedati nekaj še o priseljevanju, kajti to je zelo pomembna tema tudi za Bolgarijo. Kakšne ukrepe namerava komisija sprejeti v okviru sodelovanja s Turčijo, eh, zato da bi eh, se bolje borila proti tihotapljenju migrantov v Evropo? Hvala. Gospa Spinelli. Grazie Presidente, grazie per la presentazione da parte della Commissione. Hvala predstavniku komisije za to predstavitev. Povedati moram, da sem vse bolj zmedena glede tega, kako se uporablja koncept notranje varnosti. Mislim, oziroma rada bi povedala, da sploh ne razumem dobro, eh, kako komisija gleda na to. Eh, ves čas dobivamo dokumente, kjer naznanjate nove ukrepe, kjer beremo o novih ukrepih, eh, o skupnih sredstvih in sodelovanju vendar pa vsakič, ko komisija dobi vprašanja poslancev ali pa državljanov glede obnašanja posameznih držav članic in tukaj lahko navedem kar nekaj problemov, naprimer Nemčijo. V takih primerih pa ne dobimo odgovora. Naprimer ta francoski zakon za domovinsko varnost, pa nemško obveščevalna služba, mislim, da je francoski zakon zelo podoben ameriškemu. In v teh primerih je odgovor komisije vedno enak. Eh, to nima nič z nami, eh, države članice se same odločajo, kaj ti to spada v njihovo suverenost. Saj se zavedam, da tako piše v pogodbah, ampak tukaj se soočamo tudi z resnimi nasprotji če na isto raven postavimo priseljevanje, terorizem, korupcijo, organiziran kriminal, potem komisija eh, pravzaprav trdi, da ne bo prevzela odgovornosti na teh področjih. Ko pa gre za nespoštovanje temeljnih pravic, komisija tudi pravi, da nima nič s tem. Zanima me tudi sodelovanje s tretjimi državami, še posebej s Turčijo. Omenjate jih tudi v agendi, eh, ko gre za boj proti radikalizaciji in terorizmu. Nekaj vprašanj imam v zvezi s tem, kajti sem še vedno predvsej zmedena. Hvala. Zdaj pa gospod Soreka, veliko vprašanj ste dobili in prosim če lahko odgovorite v približno 14 minutah. Uh, uh, Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se vsem uh, zahvalil za spodbudne besede. Ko ste rekli, da se vam ta agenda zdi dober korak naprej, zdaj smo v novi fazi ocenjujemo dejavnosti oziroma ukrepe, ki jih morajo sprejeti evropske institucije po Lizbonski pogodbi in sicer po koncu prehodnega obdobja, ki ga je uvedla Lizbonska pogodba. Eh, ta rok je potekal 31. decembra lansko leto. To je dobra eh, stvar. Številni ste tudi zahtevali pojasnila o izvajanju. Izvajanje ukrepov v agendi bo naša glavna skrb in sicer stališča komunikacije in sporočanja. Polno izvajanje agende je odvisno od udeležbe vseh akterjev vsekakor eh, mora biti udeležena komisija, pa tudi države članice. Upam, da bosta ta hiša, torej parlament in svet sprejela ugodno stališče v zvezi s tem in da nam bo to stališče omogočilo vključiti vse ukrepe, ki so v naši agendi. Upam pa, da jih boste opredelili tudi vi in svet in sicer na način, da bomo vsi skupaj lahko spremljali izvajanje te agende in pa drugih ukrepov, ki jih bomo morda še dodali v naslednjih petih letih. Samo, če bo prišlo do polnega izvajanja, bo komisija lahko na koncu tega mandata rekla, da je agenda prinesla svoje rezultate. To je omenil tudi gospod Fos. Eh, ali je dovolj prožnosti v besedilu, mislimo, da je. To je naša prednostna naloga, kajti imamo omejena sredstva in moramo jih eh, nameniti za tista področja, kjer nas čaka največ dela. Strinjam se eh, z gospodsipel, ko je rekla, da moramo biti previdni. To agendo smo pripravili 8. Eh, januarja, čakali smo potem do konca aprila, da bi dobili še eh, širši odziv, ne samo o ukrepih proti terorizmu, ampak tudi o drugih eh, vidikih. Potem boj proti terorizmu. Komisija je pripravila že tri poročila o izvajanju in ocenjevanju prejšnje strategije in sicer od 2011 do 2013 oziroma 2014. Ta poročila so ocenjevala izvajanje ukrepov, ki so bili sprejeti v prejšnji strategiji. Mislim, da bi bilo dobro še enkrat pogledati ta poročila, da bomo res videli, kaj vse smo dosegli in da bomo upoštevali rezultate, preden prevzamemo kakšno novo pobudo v tej agendi. Glavni kazalnik. Glavni kazalnik pa je naslednji. Eh, ves čas eh, vas bomo obveščali, eh, zagotavljali bomo indikatorje o izvajanju. Potem SAS bomo uporabljali, uporabljali bomo informacije iz sistema Europola. Imamo tudi skupne preiskovalne ekipe in uh, predstavili vam bomo vedno uh, konkretne rezultate in konkretne točke, potem pa varnost in migracije. Eh, mi smo bili dokaj previdni pri tem, da ne bi povezali preveč obeh eh, področji. Eh, gre samo za to, da je priseljevanje včasih tudi del organiziranega kriminala, kajti s tem se ukvarjajo tihotapske združbe. In tukaj ne pravimo drugega kot to, da se je treba boriti proti njim, kajti gre za vrsto organiziranega kriminala. Evropske agencije, vključno z Europolom, se ukvarjajo s tem. Europol je skupaj z državami članicami začel eh, eh, specifično mm, preiskavo, ki se imenuje Jot Mare. Torej, eh, ne gre za obravnavo migrantov kot takih oziroma priseljevanja samega, ampak samo kot del organiziranega kriminala. Potem pa odgovornost in pregled ta agenda ne daje uh, varnostnim službam nobenih novih pristojnosti. Eh, Europol se bo s tem ukvarjal znotraj svojega mandata, ne eh, s tajnimi službami, ampak z informacijami, ki jih dobijo od pristojnih organov držav članic. Države članice želijo tega sodelovanja. Želijo si uh, eh, ukrepiti vlogo Europola, ne želijo pa imeti sodelovanja na ravni tajnih služb oziroma obveščevalnih služb. Nadzor nad dejavnostmi Europola torej že obstaja in upamo, da eh, bo uredba o Europolu čim prej stopila v veljavo. Eh, vloga nadzornih organov se bo potem še povečala. Mm, tudi v zvezi z novim centrom za boj proti terorizmu. Gospa Sargentin je omenjala zakonito priseljevanje. Eh, predsednik Juncker je to omenil prejšnji teden kot enega od ključnih stebrov, v katerega eh, res verjamemo eh, in ga želimo vrstiti na agendo za priseljevanje za naslednje leto. Veliko je bilo povedanega tudi o boju proti radikalizaciji. Vem, da je bil z vami tudi predsednik Arana, torej omrežja za boj proti radikalizaciji. Dobro bi bilo eh, še naprej govoriti s tem centrom. Zdaj pa bom odgovoril na vprašanje gospe Fajon. Kolegi, ki so odgovorni za eh, kazensko pravosodje, načrtujejo številne ukrepe, eh, tudi v sodelovanju z Združenjem za zapore gospa Jurova tudi namerava organizirati konferenco na visoki ravni o deradikalizaciji v zaporih. Ran eh, nam bo tukaj pomagal in eh, potem je gospa Sargentini vprašala, kakšna je situacija na tem področju. Smo na koncu ocenjevalnega obdobja. Eh, imamo tudi javni razpis za RAN in odbor za jesen se je sestal prejšnji teden, tako da se zdaj pripravljajo zaključki. Gospa Kiniči, zelo se strinjam z vami v zvezi s tem, da je treba boj proti organiziranemu kriminalu narediti bolj viden. Eh, univerza v eh, Trentu eh, je pripravila poročilo in to je alarm za vse, kaj ti ugotovili smo, da je organiziran kriminal prisoten pa vsot. To bo ena naših ključnih prioritet in delo na tem področju mora postati bolj vidno. Upamo tudi, da bo študija o izvedljivosti sprejeta na začetku naslednjega leta. Gospa Revo, sodelovanje držav članic ste omenjali. E, tukaj imamo mi skupne cilje. Eh, države članice pozivamo k polnemu sodelovanju in na koncu tranzicijskega obdobja komisija dobi več eh, možnosti, da od držav zahteva, da ji povejo, kakšen je položaj v posameznih državah članicah. Komisija bo uporabila te svoje pristojnosti zato, da zagotovi, da se eh, izvajanje dejansko zgodi. Gospa Lauristin, eh, vi ste omenjali hibridne grožne, mi spremljamo ta pojav, vemo, da gre tukaj za mm, nekomesten pojav, eh, ki je povezan z varnostjo, obrambo, notranjo varnostjo in drugimi vidiki. Gospa Mogherini eh, v svojem strateškem poročilu to obravnava in tudi delovna skupina gospoda Barnjeja. Komisija se bo kmalo vrnila tudi na to temo. S tem pa bi tudi zaključil svoje odgovore. Hvala vsem. Hvala, gospod Soreka, za vaše odgovore. Pravočasno smo končali. Eh, vedeti morate, da bomo sprejeli resolucijo o tej temi, ki bo sledila eh, tej naši razpravi. Bomo pa še nadaljevali z razpravami o tej temi. Naslednja točka na dnevnem redu pa je Evropska pravosodna mreža, ki spodbuja pravosodno sodelovanje na kazenskem področju med državami članicami EU s tem, da olajša neposredne stike med eh, pravosodnimi organi. Z nami bo danes uh, gost, predstavnik uh, te Evropske pravosodne mreže in sicer eh, novi sekretar, gospod Ola Löfgren. Kolegi, prosim, da zasedete svoja mesta in eh, z razpravami prosim nadaljujte izven te dvorane, tako da bomo lahko nadaljevali s stankom. Hvala. So, Mr. Eh, Lofgren, the new secretary. Gospod Lofgren, novi sekretar za Evropsko pravosodno mrežo, lepo pozdravljeni na srečanju našega odbora. Predstavili boste letno poročilo mm, za leti 2011 in 2012 glede delovanja Evropske pravosodne mreže in nam podali zadnje informacije glede delovanja mreže. Prosim. Izvolite, gospod Lofgren. Thank you, Madam Chairman. Najlepša hvala, predsedujoča, in lep pozdrav članom odbora. Rad bi se vam zahvalil za to priložnost, da vam predstavim delo Evropske pravosodne mreže na kazenskem področju. Torej gre za delo Evropske pravosodne mreže EJN. Prvič ste me povabili kot novega predsednika sekretarijata za to, da predstavim naše dejavnosti v parlamentu. To mi je v veliko veselje. Ta priložnost se je ponudila ob predložitvi drugega poročila o delovanju in upravljanju te mreže v letih 2011 do 2012. In odkar smo oblikovali to poročilo, je poteklo kar nekaj časa in sedaj sekretarjat pripravlja tretje poročilo, ki bo seveda pokrivalo leti 2013 in 2014. Tako da bom še v moji predstavitvi nekoliko uh, dlje kot samo poročilo za leti 2011 in 2012 in bo predstavil tudi našo vlogo pri krepitvi sodelovanja na kazansko-pravnem področju. Glede na to, da sem prevzel ta mandat sekretarja za EN 1. decembra 2014, torej nedavno, bi ob tej priložnosti rad predstavil tudi nekatere moje zamisli glede nadaljnega razvoja EN sem tožilec oziroma sem bil tožilec na švedskem in tudi vodja mednarodne enote v uradu generalnega tožilca v Stokholmu, kjer sem delal več kot deset let. Kontaktna točka sem bil v letih od 2005 do tega trenutka, ko sem prevzel svoj trenutni mandat v Hagu. Predtem sem bil tudi nacionalni član eh, pri Euroastu med eh, prvimi leti obstoja Eurojasta. To je bilo med letoma 2002 in 2005. Naj podam na kratko predstavitev pravosodne mreže. Ta je bila vzpostavljena leta 1998 prek skupnega ukrepa. EN je, bila, je bil prvi strukturiran mehanizem za mednarodno sodelovanje v kriminalnih zadevah. Pravno osnovo smo na to ukrepili deset let pozneje prek sprejetja in začetja veljavnosti sklepa sveta o vzpostavitvi EN in sicer leta 2008. To je sklep o Evropski pravosodni mreži. Lahko omenim, da je prek um, pre, predloga za vzpostavitev Eurojusta in uh, predloga za Evropskega javnega toživca prišlo do sprememb, ki pa ne bodo vplivale na mrežo EN. Sklep EN iz leta 2008 ostaja takšen kot ne in določbe iz sklepa Eurojust 2008 glede EN ne posegajo v našo mrežo, razen manjših prilagoditev v novi uredbi za Eurojust. EJN je mreža, ki je sestavljena iz kontaktnih točk toživcev, sodnikov ali uradnikov osrednjih eh, organov, ki imajo poglobljeno znanje in izkušnje na področju pravosodnega sodelovanja, ki jih hm, imenujejo države članice v skladu z ustavnimi in pravnimi sistemi ter tradicijami. Uloga EJN je hm, krepiti pravosodno sodelovanje in pomagati pri vzpostavitvi neposrednih stikov med lokalnimi pravosodnimi oblastmi. Ena izmed glavnih prednosti točk EJN je njihova zmožnost, da prehajajo različne jezikovne ovire, ki obstajajo med posameznimi pravosodnimi organi v državah članicah kontaktne točke EN zagotavljajo pravne in praktične informacije in eh, se odzivajo na zaprosila glede pravne pomoči, bodi se, ko gre za vzajemno pravno pomoč ali pa za katerikoli instrument, ki temelji na načelu vzajemnega priznavanja, naprimer, ko gre za evropski nalog za prejetje. EN ima decentralizirano strukturo kontaktne točke, v primerjavi z Erjojustem izvajajo svoje obveznosti v skladu z običajnimi pooblastili, ki jih imajo v zadevni državi članici. To mreži omogoča, da prejme oziroma da doseže rezultate z nižkimi stroški. Proračun za EN prek Eurojusta je približno 500 tisoč evrov na leto. To vključuje tudi proračun za upravno delovanje in za krepitev oziroma nadgradnjo spletne strani za EJN. V okviru svojega proračuna ima EJN torej kontaktne točke v 28 državah člana, članicah in lahko nudi pomoč v več kot 7000 primerih um, zaprosil za pravosodno sodelovanje vsako leto. Šesti krok uh, vzajemnih ocenjevanj v okviru sveta je pozitivno celo delovanje mreže. Kljub temu pa je mreža EN prejela številne predloge za izboljšave in k temu se bom pozneje tudi vrnil. Sekretarjat EJN-ja, ki mu predsedujem, je upravni organ EJN. Ena izmed nalog sekretarjata je, da podpira Evrop predsedstva Evropske unije, da organizirajo srečanja EJN in da upravljajo delovni načrt. Nadaljna naloga pa je tudi upravljanje spletne strani in elektronskih eh, orodij, ki so na voljo za obravnavo oziroma za odzivanje na zaprosila za mednarodno sodelovanje. Poglejmo si še osnovo za poročilo. Osnova izhaja iz samega sklepa. 13. člen sklepa pravi, da vsako drugo leto od leta 2008 naprej Evropska pravosodna mreža poroča Evropskemu parlamentu, svetu in, in komisiji o svojih dejavnostih in o upravljanju. Evropska pravosodna mreza, mreža lahko v svojem poročilu nakaže kakršne koli politične probleme na področju kriminalnega prava v okviru delovanja mreže. Prav tako lahko predlaga izboljšanja za sodelovanje na kazensko-pravnem področju. Rad bi omenil še nekaj področji, ki so zelo zanimiva v poročilu za leti 2011 in 2012. Gre za dnevne dejavnosti, za kontaktne točke EN, torej za vsakodnevno delo kontaktnih točk, gre za pravosodno sodelovanje. Podatki pravijo, da skupno število da so skupno v letih 2011 in 2012 kontaktne točke nudile pomoč v več kot 15 tisočih primerjih za pravosodno sodelovanje. Med temi 15 tisočimi zadevami je šlo za približno 7800 zaprosil za vzajemno pravno pomoč in več kot 3300 zadev se je nanašalo na, nalog za, na evropski nalog za prejetje. Ne bom se spuščal v, nadal, v nadaljne podrobnosti glede statistike, vendar pa podatki Podrobne podatke o delu kontaktnih točk IN lahko najdete v samem poročilu. Ena izmed pomembnejših dejavnosti pravosodne mreže je organizacija srečanj EN. Vsako leto potrekajo tri plenarna zasedanja EN, dve izmed eh, teh v državah članicah, ki presedujeta predsedstvo sveta in eh, eno srečanje mm, mm, v Hagu, kjer je sedež Eurojusta. Uh, V letu 2012 smo imeli tudi plenarna zasedanja v državah članicah, torej na Mačarskem, na Polskem, v Kopenhagnu in na Cipru. Plenarna zasedanja so zelo pomembna zato, da se kontaktne točke bolje seznanijo druga z drugo in da se vzpostavi zaupanje. Ta srečanja so priložnost tudi za razprave o pravosodnem sodelovanju in za sprejemanje odločitev o mreži. Poleg tega vsako leto oblikujemo tudi nacionalna in regionalna srečanja prek podpore finančnih sredstev iz proračuna EJN. Običajno vse državne člo, držav, vse kontaktne točke zberejo predstavnike in na teh srečanjih, regionalnih srečanjih, se srečajo kontaktne točke iz eh, večjih držav članic v tem mrežju. Razpravljajo o delovanju mreže in ta srečanja dajo tudi možnost za nadaljne povezovanje in omogočajo razpravo o vprašanjih, ki so zanimiva z nacionalnega ali regionalnega vedika. V letu 2011 so bila ta srečanja, regionalna srečanja, organizirana v Španiji, na Nizozemskem, Belgiji, na Finskem, Romuniji in v Združenem kraljestvu. Regionalna srečanja pa so organizirale Finska, Avstrija, Avstrija kar dvakrat, Nemčija, Romunija in Estonija. Spletna stran EJN je vir informacij za praktike v okviru mreže EJN. Eh, Evropske unije in tudi izven Evropske unije in sodi pravosodnemu sodelovanju na splošno. Vsebuje pomene informacije za kontaktne točke, naprimer seznam teh kontaktnih točk skupaj z njihovimi kontaktnimi podatki in informacijami o splošnih sestankih mreže EN. Spletna stran eh, vsebuje tudi orodja EN, ki pomagajo praktikom pri vsakodnevnem delu na pravosodnih zadevah. Najbolj uporabni na mm, ni orodji sta pravosodni atlas in pravosodna knjižnica. Pravosodni atlas eh, vam daje informacije o tem, kam poslati zaprosilo za pravosodno sodelovanje. V letu 2011 smo vnesli večje spremembe v atlas, posodobili smo ga tako, da je sedaj njegova struktura bolj uporabna uporabniku prijazna, tako da tu najdete informacije, komu poslaniti, naprimer, evropski nalog za prejetje v določeni državi in v določeni regiji zrotraj te države. Pravosodna knjižnica je bila vzpostavljena leta 2011 na prošnjo sveta v skladu s sklepi iz Luksemburga v oktobru 2010. Knjižnica vsebuje podatkovno bazo, instrumentov za mednarodno sodelovanje in pravosodno sodelovanje. Na voljo so tudi in, informacije o statusu izvajanja posameznih instrumentov, naprimer, ko gre za okvirne sklepe Evropske unije in priglasitev držav članic glede pristojnih organov, ki se ukvarjajo s temi različnimi ukrepi. Pravosodni atlas se je izkazal kot zelo dragoceno orodje. V sodelovanju z Evropsko akademijo za pravo ERO v Trierju je sekretarijat EJN organiziral tudi jezikovno usposabljanje za kontaktne točke EJN v letih 2011 in 2012. Izbran, izbrane kontaktne točke so prejele usposabljanje v angliškem jeziku na področju pravosodnega sodelovanja in tudi, ko gre za pravosodne sisteme v Evropski uniji. Med letoma 2011 in 2012 je Evropska pravosodna mreža nadaljevala z razvojem um, odnosov z drugimi pravosodnimi um, mrežami, kot je naprimer um, IBRED. Um, Iberoameriška mreža, potem sledi tudi skupina SEPAK za jugovzhodno Evropo in eh, mreža kontaktnih eh, oseb v Commonwealthu, CNSP. Na ta način smo lahko izmenjali kontaktne podatke med mrežo EN in temi zadevnimi organizacijami. Glede predlogov za izboljšanje pravosodnega sodelovanja na kazensko-pravnih zadevah, je to vedno na agendi plenarnega zasedanja EN in v letih 2011 in 2012 smo, smo se sredotočili na evropski narok za prejetje, na skupne enote za preiskovanje, na prostopkovne pravice, kot tudi na okrepljeno sodelovanje z drugimi mrežami. Glede povdarkov plenarnega zasedanja je bilo slišati, da je treba okrepiti preverjanje sorazmernosti, preden se izda evropski nalog za prejetje. Ozrimo se še v prihodnost, kakšni so torej prihodni izzivi pri nadaljem razvoju evropske pravosodne mreže. Kot sem omenil, sem začel kot sekretar 1. decembra 2014 in moj namen je delati na nadaljem razvoju Evropske pravosodne mreže. Nekaj področji je, ki bi jih rad omenil. Najprej delovanje mreže EN in njenih kontaktnih točk. Sekretarjat EN vedno prejema dokaze za ključno vlogo, ki jo ima EN na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja. Kljub temu pa menim, da bi še lahko izboljšali delovanje mreže. Ključnega pomena je, da, da se kontaktne točke EN odzovajo na zaprosila in da to storijo v razumnem času. Tu je pomembno razumeti, kolikšne so tudi zmožnosti kontaktnih točk, da upravljajo svoje dožnosti v okviru EN, poleg eh, odgovornosti in dožnosti, ki jih imajo doma kot eh, nacionalne točke. Sekretarjat ima ključno vlogo pri delovanju in razvoju EJN. Sekretarjat je institucionalni spomin mreže, mora zagotavljati kontinuiteto odločitev in razprav v mreži. Prizadevam si, da bi še izboljšali delovanje sekretarjata Evropske pravosodne mreže. Tudi spletno stran bi lahko izboljšali. EJN je stvoril velik korak, ko je mm, oblikoval pred nekaj meseci novi pravosodni atlas, ta sedaj vključuje mm, vse okvirne odločitve glede mm, vzajemnega priznavanja in teh instrumentov. Tu gre naprimer za naloge za zamrznitev, za zaseg ali za nadzor in podobno še bolj pa se, bi se morali osredotočiti na posodabljene informacije na spletni strani. Tudi portal e-justice bo imel velik vpliv na nadaljni razvoj spletne strani EJN. Sekretarijatu pomagajo številne kontaktne točke v okviru EJN in tako temu projektu tesno sledimo, sodelujemo tudi s svetom in komisijo ko gre za razvoj portala e-justice. Pomemben pa je tudi odnos med EJN in Eurojustom. EJN in Eurojust eh, vsak imata svoje, svojo vlogo in pristojnosti. Pomembno je, da oba delujeta v okviru svojih mandatov. Načeloma se Eurojust ne bi smel ukvarjati z zaprosili, za katere lahko poskrbi EJN. In EJN se ne bi smel ukvarjati z usklajevanjem zadev, ki bi jih lahko bolje obravnaval Eurojust. To je načeloma tisto, kar naj bi opravljala EJN in Eurojust. EJN in Eurojust pa sta oblikovala skupni dokument glede vlog in pristojnosti za zadevni službi. Ta dokument se prevaja v vse uradne jezike Evropske unije in bo na na voljo za vse države članice. To je primer skupnega projekta med EJN in Eurojustom, katerega namen je čim bolje izkoristiti razpoložljiva sredstva. Predvidevamo tudi, da bomo v nadaljevanju pripravili tudi skupni dokument, ki bo vseboval razpravo o tem, kako najbolje kako se najbolje odzivati na zaprosila in kako to izvajati v, pra v praksi. Potem pogledamo si še prihodnje odnose s tretjimi državami. Treba je zagotoviti tudi tesne stike z um, oblastmi izven evropskih meja. Naj navedem primer. Začeli smo na primer z um, programom za zahodni Balkan. Tu gre za projekt IPA 2014, ki ga financira komisija. Rezultati, ki si jih obetamo od projekta z vidika EN, so torej vzpostavitev kanalov za neposredne in neformalne stike med kontaktnimi točkami um, EN in kontaktnimi točkami toživcev v, na Zahodnem Balkanu. Tako bi okrepili pravosodno sodelovanje v praksi naj spregovorim še o šestem krogu vzajemnega ocenjevanja. Šesti krok mm, vzajemnega ocenjevanja Eurojust EJN je izrednega pomena za izboljšanje. Notranja skupina EJN trenutno dela na nadaljem spremljanju priporočil, ki so bila podana v poročilu o evalvaciji. Od tedaj je Eurojust um, izdelal tudi 28 poročil za države članice in EN tesno sodeluje z Eurojustom tudi pri tem projektu. Če torej povzamem svojo predstavitev. Jasno je torej, da mora EN odigrati pomembno vlogo v, pri pravosodnem sodelovanju. To vidimo pri vsakodnevnem eh, delu vsakega praktika, ki se ukvarja z mednarodnimi vidiki v kazenskopravnih eh, preiskavah. Mislim, da bomo lahko še okrepili delo EJN prek morebitne vzpostavitve Evropskega javnega tožistva. Naloga EJN je, da praktikom pomaga pri vsakodnevnih težavah pri mm, mednarodnem sodelovanju prizadevamo si, da jim olajšujemo preiskave in pregon. EJN se v veliki meri zanaša na dobljo delujoč sekretarjat in moj cilj, kot sem že omenil, je, da bi še naprej delali na dobrem delu sekretarjata. Še enkrat bi se vam rad zahvalil za to, da ste me povabili, da spregovorim o Evropski pravosodni mreži. Pomembno se mi zdi, da je parlament obveščen o dejavnostih Evropske pravosodne mreže. Z velikim veseljem bom predstavil tudi novo poročilo EN, ki bo pokrivalo obdobje 2013 in 2014. Takoj, ko bo poročilo pripravljeno, bom ponovno prišel odbor. Najlepša hvala za vašo pro pozornost in z veseljem prisluhnem vašem vprašanjem glede mreže e ENA. Uh, uh, hvala lepa za vašo predstavitev. Gospa Kiniči ima besedo. Hvala lepa, hvala predsedujoča, hvala lepa predstavniku Evropske pravosodne mreže za predstavitev. Zelo zanimivo je slišati o dejavnosti te mreže. Tako za kazansko kot za civilno pravo je to za nas velika priložnost za sodelovanje med pravosodnimi sistemi. Omenili ste Evropsko agendo za varnost in to počrtuje Obseg, v katerem nacionalne oblasti morajo uporabljati obstoječe strukture in instrumente, kot naprimer evropski nalog za prijetje, naloge za zaseg in tako dalje. Se pravi, mreže, kot so eh, Evropska pravosodna mreža in druge, eh, so instrumenti, ki jih je treba izkoristiti, ki po mojem mnenju niso še dovolj izkoriščeni če želimo zabeležiti napredek, no, saj do določene mere je bil napredek že zabeležen, vedno več um, zahtev za sodelovanje imamo, ampak v prihodnosti lahko te, ta orodja prav gotovo še bolje izkoristimo. Naprimer, lahko uh, okrepimo uh, dejavnost 400 nacionalnih kontaktnih uh, točk in kar nekaj pobud v tej smeri je že bilo in te pozdravljam. Prav tako si je treba pogledati tudi odnos med eh, vašo mrežo, med kontaktnimi točkami in med um, Europolom. Moramo zagotoviti, da bodo vse te povezave dejavne za to, da bo eh, pravosodni sistem na evropski ravni v prihodnosti še bolj učinkovit. Morda nam lahko poveste malce več o odnosu med Eurojustom in Evropsko pravosodno mrežo. Torej, potrebujemo odnos, ki bo omogočil obema agencijama da ustrezno opravita svoje delo, tako na, ci, na ravni civilnega prava kot kazanskega prava. Hvala lepa, gospod Kinječi. Nobenega druga kole, drugega kolega nimam, zato kar dajem besedo govorcu gospodu Lofgrenu. Hvala lepa, hvala za vprašanje, hvala predsedojoče. Pa vsem se strinjam z vami. Zelo pomembno je, da ti instrumenti in mehanizmi, torej tako Evropska pravosodna mreža kot Eurojust, ustrezno delujeta in še precej lahko naredimo na tem področju. Omenil sem že bolj intenzivne eh, stike med sekretarjatom in Eurojustom. In eh, tu je treba spomniti na to, da je sekretarjat eh, Evropske pravosodne mreže deloval na tem področju in prav njegov namen je, da zbliža ti dve organizaciji in v zadnjih letih smo delali na skupnem dokumentu, v katerem bomo opisali tako dejavnost Evropske pravosodne mreže kot tudi Eurojusta. Torej, to je en način. Prav tako je treba tudi zastopnike teh dveh organizacij v državah, eh, članicah zbližati, zato da lahko skupaj eh, delajo in eh, tu se lahko naslonimo na najboljše prakse v posameznih državah. In to sedaj delamo, sedaj pregledujemo vse te, vsa ta poročila o oceni. In kar nekaj držav je tu zabeležilo napredek na področju sodelovanja med um, Evropsko pravosodno mrežo in Eurojustom. Torej, sedaj delamo na tem, delamo tudi na neke vrste akcijskem načrtu, ki naj bo tudi navdih za druge države, torej kako lahko to naredimo na bolj primeren način. Ampak to ni preprosto, imamo velike in majhne države v Evropski uniji in seveda pri velikih državah je to malce teže, teže je doseči koordinacijo med obema. Ampak, naprimer, naj omenim Nemčijo, ki je velika država, ampak tam so našli eh, rešitev, ki zelo dobro deluje, usklajenost eh, med eh, institucijama, ki je zelo dobra in to je tudi lahko zgled za druge, ki želijo izboljšati to sodelovanje. Upam, da to vsaj do neke mere odgovarja na vaše vprašanje. Hvala lepa, gospod Löfgren, hvala, da ste se nam pridružili na našem odboru Libe in da ste predstavili Evropsko pravosodno mrežo. Želim vam veliko uspeha pri vašem delu v prihodnih letih. Spoštovani kolegi, ob 15.11. bomo glasovali. Tako da imamo sedaj še nekaj minut in predlagam, da imamo odmor, na to pa bomo nadaljevali, torej ob 15 čez 11. In poskrbite za to, da boste imeli glasovalno kartico s sabo, kajti glasovali bomo v celoti elektronsko. Torej, še enkrat ponavljam, poskrbite, da boste imeli elektronske kartice s seboj in Začeli bomo z glasovanjem ob 11.15.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

glasovanjem. Prosim. Dobro, se pravi, začeli bomo z manj spornimi vprašanji proti bolj spornim in računam na vaše sodelovanje. Torej, en glasovalni seznam imamo, kjer, prosili, kjer bi prosila, da takoj glasujete elektronsko zato da bomo imeli točen rezultat. Torej, najprej bi glasovali o pristopu Hrvaške konvenciji z dne 26. maja o boju proti korupciji. Tu je poročevalka gospa Huismenova. Ni predlogov sprememb ali želite besedo? Ne, potem pa, ker gre za končno glasovanje, prosim, da glasujte elektronsko.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 imamo poročilo o pristopu Hrvaške konvenciji z, o medsebojni pravni pomoči v kazanskih zadevah. Tu je pročevalka gospa Zipel. Želite še kaj povedati? Ne, dobro, potem pa kar glasujmo. In sicer elektronsko, ker je to končno glasovanje, ni predlogov sprememb, začete glasovanje. Konec glasovanja. za, nihče ni proti in nihče se ni vzdržal. Čestitke na to je poročilo gospe Vikström o mladostnikih brez spremstva. In začeli bomo z kompromisi, prvi kompromisni predlog. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Na to predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 2. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 3. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In na to še uvodne izjave. Amandma 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 7 za, proti, ni tako jasno, bomo glasovali elektronsko. Amandma 7. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31 proti, 21 za. Amandma 8. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Na to imamo še jezikovni predlog spremembe, o tem ni potrebno glasovati in sedaj glasujemo elektronsko o spremenjenem besedilu. Začenjamo glasovanjem. Konec glasovanja. Devetinštirideset za, tri je proti, nihče se ni vzdržal, čestitke. Sedaj pa bi prosila, da glasujemo o mandatu za začetek pogajanj svetom. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 50 za, 3 je proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke, gospa Vikstrom, in veliko uspeha vam želim. Sedaj pa nadaljujemo s poročilom De Jong, pravna pomoč za osumljene ali obdolžene osebe, ki jim je bila oduzeta prostost, pravna pomoč v postopkih na podlagi Evropskega naloga za prijetje. Kot razumem, imamo tu razhajanja med skupinami, zato bi želela, da vse čas glasujemo elektronsko. imamo kompromisni predlog spremembe. Torej imamo ustni amantma in dajem gospod dati besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Želela bi predstaviti uh, ustni amantma v imenu skupine ELS eh, in uh, to vsebino uh, Amandmaja boste našli tudi na koncu seznama. In sicer gre za zmanjšanje obsega direktive v primeru odvzetja do prostosti, kot je to predlagala Evropska komisija. Zakaj? Zato, ker eh, sicer eh, bo to fiktivno pravo, eh, to bo preveč stalo, nikoli ne bomo mogli tega uresničiti, zato smo realistični, mi želimo to. Eh, medsebojno pomoč, ampak samo v primerih eh, oduzetja prostosti. To je za nas eh, ključnega pomena, za našo skupino. Želimo realistični pristop parlamenta, želimo učinkovito pravo, ki bo resnično izvedljivo za zadevne osebe, zato prosim kolege, da to podprejo. Hvala lepa, gospa Dati. Poročevalec gospod De Jong bi se želel odzvati. Gospa Dati, morda vi vaš mikrofon ugasnite. Odlično. Ja, torej, hvala ELS-u. Vem, da uh, imate najboljše namene, ampak to resnično spreminja vsebino mojega predloga, zato se moram upreti te spremembe v imenu svoje skupine. Gospa Cipel. Želela bi povedati samo eh, to, da ne želimo področja uporabe spremeniti, zato bomo mi nasprotovali temu um, predlogu spremembe. Gospa Vikstrom, tudi mi smo proti temu. Dejansko to do te mere spremeni področje uporabe, da tega ne moremo podpreti. Dobro, potem pa glasujmo kompromisni predlog brez ustnega predloga spremembe. Torej elektronsko glasujemo o kompromisnem predlogu ena brez ustnega predloga spremembe. Konec glasovanja. dvaintrideset za enaindvajset proti nihče se ni vzdržal Na to imamo predlog spremembe 87. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Elektronsko, prosim. Torej, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 43 za, 10 proti, 1 vzdržan. Sprejeto. Na to nadaljujemo z amandmajem 89. Tudi tu imamo ustni predlog spremembe. Gospodati, izvolite. Hvala, predsedujoča. Torej, eh, v imenu skupine e LS eh, in tudi eh, v povezavi z drugimi skupinami bi želeli podati ustni, ustni predlog spremembe glede. Um, amandmaja 89, 108 in 112 in sicer citiram eh, za druge eh, pravno zavezojoče instrumente Evropske unije v zvezi z postopkovnimi jamstvi za osumljene otroke. Hvala. Dobro, potem glasujmo o tem predlogu spremembe z ustnim predlogom spremembe. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. za, 8 proti, 1 vzdržan. Na to nadaljujemo z amandmajem 20. Začenjamo z glasovanjem. Dobro, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 31 za, 23 proti, nihče se ni vzdržal. Na to 97, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 54 proti, en za. Na to 98. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 30 za, 25 proti, sprejeto. Na to nadaljujemo z amendmajem 21. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to predlog spremembe 102. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Okay. Potem nadaljujemo s predlogom spremembe 104, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem nadaljujemo s 108 z ustnim predlogom spremembe začetka glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 112 z ustnim amandmajem. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to nadaljujemo z amandmajem 114, začetek glasovanja. konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to 116 začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 23. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujmo z amandmajem 24. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Konec glasovanja. sprejeto. Sto triindvajset, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto štiriindvajset, začenjamo z glasovanjem. Prekovnem glasovanju. Sprejeto. Na to imamo kompromisni predlog spremembe 3. Tu imamo ločeno glasovanje na zahtevo. Najprej bomo glasovali o prvem delu, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 4. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to nadaljujemo s kompromisni predloge spremembe 6. Tudi tu imamo zahtevo za ločeno glasovanje. Prvi del, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Torej, kompromisni predlog 6, prvi del. Konec glasovanja, sprejeto, drugi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. zavrnjeno. Kompromisni predlog 5. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to kompromisni predlog strani D7. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 8. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo z amandmajem 2. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Torej, uvodna izjava je to. Predlog spremembe je dva. Konec glasovanja. Jasno sprejeto. Amandma tri. Začetek glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 4. Začete glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 5. Začete glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 39, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto. Amandma 6, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto. Amandma 40, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 7 in 41 sta identična. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 42. Eh, Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 8. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 44. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 9 in 45 sta identična. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 10, 46 in 47 so identični. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 11. Začenjamo glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 49, to je skladno z amandmajem 11. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 52. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to nadaljujemo s predlogom spremembe 54. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. sprejeto. Šestinpetdeset. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma dvanajst. Začenjamo z glasovanjem. konec glasovanja. Zavrnjeno. 58. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 59. Dobro, potem pa. Moramo glasovati o amantmaju 59. Torej, glasujmo o tem 59, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 31 proti, 24 za, zavrnjeno. Amandma 60. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 65. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 66. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 2. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 16. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 73. To je skladno. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Petinsedemdeset. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto. 76, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 17, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 77, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Osemdeset. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Enajstdeset. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 82. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem o spremenjenem besedilu, začetek glasovanja. konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj se moramo odločiti še glede mandata, začetka pogajanj in sestave pogajalske skupine. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto. Čestitke. Gospod De Jong. Zelo na kratko. Rad bi se zahvalil vsem pogajalcem v senci, da so skupaj delali. To je bilo težko in vesel sem, da smo na koncu prišli do precejšnje večine, ki je bila za in da lahko začenjamo z pogajanji. Hvala lepa in hvala kolegom za vašo sodelovanje. Gospa Vikstrom. Hvala, tudi sama bi rada izkoristila to priložnost, da se zahvalim vsem poročevalcem v senci in vsem, ki ste tako zelo dobro sodelovali in upam, da je sedaj konec te prakse, da se otroke pošilja kot pakete čez mejo. To je res velika zmaga za nas vse. Hvala vsem. Hvala, Cecilija. Kolegi, kolegi, nadaljujemo sestankom to announce the next part of our meeting and then I sedaj bom samo naznanila uh, nadaljevanje sestanka PHS 3C50, uh, torej to je uh, z odborom za ekonomske in monetarne zadeve in začenjamo ob 12.